Čaka nas torej glasovanje, še prej pa postopkovno vprašanje. Tega ni dopuščil mi pan v procedure. Gospod predsedujoči, zanima me, zakaj mi niste dovolili, da se oglasim v postopku Catch the Eye. Niste mi dali možnost, da izrazim svoje mnenje v tej razpravi. Mislim, da bi morali spoštovati demokratično kulturo. Sam sem se že obrnil na vaše asistente. Želel sem dobiti besedo v postopku cash-dj, to je res nedopustno. Prosim, da to obrazložite. Eh, Hvala lepa. Vaše ime je bilo res na seznamu, vendar lahko samo dvema dam besedo v postopku cash-dj. Vedno dam besedo tistim, ki se prvi prijavijo k besedi. Tako, toliko o tem, sedaj pa nas čaka glasovanje. No Predlogo sprememb ni, glasujemo o skupnem predlogu resolucije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Naslednja točka, glasovanje o šestih pobudah za resolucijo o preganju muslimanskega ljudstva Rohinja v Burmi. Glasovali bomo o resoluciji šestih političnih skupin, predlogov sprememb ni. Glasujemo o resoluciji kot takšni. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka, glasovali bomo o šestih pobudah za resolucijo o Azerbajdžanu, primer Ramila Safarova. Glasovali bomo o skupni resoluciji petih političnih skupin. Imamo predlo predloge sprememb. Glasujemo o predlogu spremembe 1. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. It is rejected. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve zelenih. Tudi o tem glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri, prav tako glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe sedem. Glasujemo po imensko. Is... Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe osem. Glasujemo po imensko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 6 in revidiran predlog 12, ki sta identična. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja sprejeto. Glasujemo predlogu spremembe 11. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 10. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 5. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 9 je bil umaknjen, tako da glasujemo o skupni pobudi za resolucijo. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. zapisnik seje bo predložen parlamentu, če ne ugovarjate, potem bomo danes sprejete resolucije poslali vsem pristojnim institucijam. Seja s tem prekinjena.